Prva točka na dnevnem redu je skupna razprava o finančnih instrumentih. In sicer je pred nami kar nekaj poročil. Imamo priporočilo za drugo branje gospoda Gorensa, gre za instrument za financiranje razvojnega sodelovanja. Potem je priporočilo za drugo branje poročilo gospe Lohbiller in Kinga Gall, to je instrument financiranja za spodbujanje demokracije in človekovih pravic po svetu. Tretji je priporočilo za drugo obravnavo gospoda Mičela, to je instrument za financiranje razvojnega sodelovanja. In potem je pred nami še priporočilo za drugo obravnavo gospoda Šolca, oblikovanje instrumenta za financiranje sodelovanja z industrializiranimi državami. Najprej bodo dobili besedo vsi poročevalci. In kot prvi dobi besedo gospod Görens za štiri minute. Le projet de règlement instituant un programme de osnutek eh, ure, eh, ureditve na področju eh, banan sedaj vstopa v drugo obravnavo. Pri prvi obravnavi smo se vzemali za čim več ukrepov v prid AKP državam, izvajal,